prebivalcem v regiji in tako tudi upravičili pričakovanja naših državljanov. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar Ševčovič. Dragi kolegi, še zadnja točka na dnevnem redu. Poročilo gospe Catherine Dress razvojni vidiki pravice intelektualne lastnine za genske vere. Bom kar dal besedo naši počevalki za 4 minute. Izvolite. Bonsoir, cher collègue. Dragi kolegi, po dolgem procesu smo 6. decembra lani poročilo o razvojnih vidikih pravic in intelektualne lastnine za genske vere za države v razvoju. Eh, izglasovali z veliko večino v odboru za razvoj. Ta dan si bomo zapomnili. Zakaj? Kaj ti prvič so evropski poslanci vseh barov, vseh političnih skupin izrekli eh, svojo podporo podporo proti kraj verov našega planeta. Danes biopiratstvo ni več tabu tema. Hvala prav posebej vsem našim kolegom, ki so sodelovali pri tej pomembni fazi. Sedaj pa moramo iti še dlje. Glasovanje bo ključnega pomena za to, da bomo izrekli svojo odločenost odločenost Evropskega parlamenta v celoti za to, da gremo v smer večje koherence, ko gre za razvojno politiko. Gre za to, da potrdimo svojo voljo, da se bomo borili proti biopiratstvu. Moramo zagovarjati avtohtone kulture, moramo podpirati regionalno gospodarstvo, regionalna gospodarstva, moramo upoštevati avtohtona ljudstva in male kmete. Moramo ohraniti naše okolje in biotsko raznovrstnost. Veste, 90 odstotkov biološke dediščine na svetu se nahaja v državah v razvoju, vendar večina patentov pa je v rokah industrializiranih držav. In vemo, da genski veri so ključnega pomena za trajnostno kmetijstvo in za varnost, prehrane, eh, za varnost preskrbe s hrano. Varstvo, bio, zaščita biotske raznovrstnosti je ključnega pomena za to, da dosežemo tisočletne razvojne cilje. Tu gre za to, da znova potrdimo načelo eh, skladnosti razvojne politike. Kot je zapisano v členu 208 Lizbonske pogodbe. Pravila, ki govorijo o izkoriščanju realnih verov, tradicionalnih znanj, so zelo slabo definirana. Posledično, kakšno uh, podjet, podjetje izkoriščajo te pravne vrzeli in uh, torej vzamejo to uh, znanje, to tradicionalno znanje. Zakaj? Zato, ker ni pravne podlage za to. Uh, In torej moramo nujno ratificirati in začeti izvajati protokol iz Nagoje. In to tako, da imeli nek globalni sistem, ki bo bolj koherenten. Vsi, ki smo tu, ki si želimo pravično razvojno politiko, se moramo zavedati svoje odgovornosti in moramo uh, zagovarjati to, kar želijo države razvoju in sicer to, da se lastniki znanja strinjajo z tem, da nekdo lahko uporabi njihovo znanje in da se vidi, da lahko imajo vsi korist od tega znanja. Eh, moramo pa torej se boriti proti tistim, ki so ki so proti temu in ki nam ne pustijo, da bi se borili proti revščini in za ohranitev biotske raznovrstnosti. R računam na vas in se vam zahvaljujem. Hvala. Hvala. Sedaj enometni govor. Izvolite, gospod Paskal. Paška. To, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie, počas mnohých generácií domácimi spoločenstvami vyšľachtené odrody rastlín. Vemo, da vrste, ki jih gojijo avtohtona ljudstva, so nekaj, kar farmacijska podjetja patentirajo. Genski veri rastline, ki imajo zdravilne učinke, se pogosto patentirajo in to je pravzaprav za biopiratstvo in genski veri nudijo velike eh, dobičke in tisti, ki so jih dejansko odkrili, pa nimajo nobene koristi od tega. In mislim, da moramo spremeniti sporazum TRIPS tako, da da bo skladen z nagojskim protokolom in konvencijo biotske raznovrstnosti. Le tako bomo uh, preprečili zlorabo genskih verov in tradicionalnega znanja, zato da nekdo ne pošteno pridobi uh, dobiček. Hvala, gospod Paška. Gospa Andres, izvolite. Gracias, hvala, gospod predsedujoči. Čestitke, gospe poročevalki, za to, da ste dejansko dosegli konsens političnih skupin eh, našega parlamenta. Torej, eh, številni genski veri prihajajo iz eh, držav v razvoju, dobiček pa žanjajo farmacevtske in kozmetične družbe mislimo, da dobiček bi si morali razdeliti vsi in mislim, da pri, jaz, tudi mi v odboru za medalje smo zadeve, smo predložili mm, predloge, kako izboljšati stanje za avtohtone skupnosti. Evropska unija mora poskrbeti za razdelitev dobička z avtohtonimi skupnostmi treba je tudi upoštevati pravice intelektualnih lasnin. Prav tako moramo upoštevati uh, eh, znanosti in raziskave. Znanstveniki lahko pridejo do podatkov, treba je spodbujati znanstveno iskovanje, s tem bomo vsi imeli veliko koristi. Hvala. Kirija Basescu, ekstetologa. Gospa Besesko, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Varstvo biotske raznovrstnosti je pogoj za to, da poskrbimo za naše okolje. Biotska raznovrstnost je ključnega pomena in tudi eden eh, tisočletnih ciljev. Pravice intelektualne lastnine, ko gre za genske vere, so nujne zato, da imajo ljudje enakopraven dostop do zdravil. Genski veri so nujnega pomena za trajnostno kmetijstvo in za varnost preskrbe s hrano. Trgovinska politika Evropske unije, ko gre za pravice in totalne snine, mora biti skladna s cilji razvojne politike, nujno je, da čim prej ratificiramo protokol iz Nagoje. Potrebujemo trden instrument za boj proti biopiratstvu in zato, da vzpostavimo poštenost pri izmenjavi verov. Gospod Fireira. Hvala, gospod predsedujoči. V kontekstu globalnih sprememb, podnebnih sprememb je biotska raznovrstnost ključnega pomena za odpornost ekosistemov rastline. Diverzifikacija rastlin je nujna za preživetje, ko gre za vere. In torej moramo to gledati čim širše. Genski veri zemlje so skupni ver in vsi smo odgovorni za njihovo ohranitev. Nobena država, nobena človeško bitje ne, more, ne, ne moremo izključiti um, iz uživanja plodov genskih verov. Ko gre za prehrano, zdravje, zdravila. Um, torej, mislim pa, da je kapitalizem nečloveški, ko te zadeve uh, privatizira. Gospod komisar. Hvala. Hvala Evropskemu parlamentu, hvala gospe Gres za to poročilo o razvojnih velikih pravic in intelektualne snine za genske vere. Hvala tudi odboru za razvoj. Hvala odboru za mednarodno trgovino za njihova stališča. Komisija meni, da EU ima pomembno vlogo pri, na tem področju na domači in mednarodni ravni. Tako bomo izboljšali boj proti revščini in še več od tega. Bioznanost. Vedno več znanstvenih raziskav je, priš, je pripeljala do. Uh, velikih pričakovanj, raziskave in inovacije v, na področju biotehnologije so zelo pomembne za raziskave in za boje proti revščini, vendar smo tudi priča uh, pomislekom strani držav v razvoju glede tega, kako deliti koristi, ki prihajajo iz genskih verov in iz teh držav, ki so biotsko raznovrstno gledano zelo bogate. Moramo upoštevati uh, njihove, pomislike, pomis, uh, njihove pomisleke in moramo torej upoštevati različne sporozume, ki že obstajajo na ravni STO-ja, FAO-a in drugih organizacij. Nova, nov protokol Nagoja protokol glede dostopa do genskih verov in glede deljenja koristi, ki eh, smo ga izpogajali za 2010, naj bi pomenil eh, večjo pravno gotovost glede izmenjave dobička pri genskih verjih. To bi moralo pomagati k trajnostni rabi biotske raznovrstnosti, pa tudi tistim, ki živijo v državah izvora. Komisija je že predlagala zakonodajni akt za izvajanje uh, nagojskega protokola. To bo povečalo uh, pravno varnost za evropske uporabnike in hkrati predlog za uredbo zagotavlja kredibilen sistem, ki eh, torej navaja, kakšne so pravne zahteve države izvora tovrstnih genskih verov. Kaj ti ravno to je večinoma bojazen držav razvojev. Seveda se moramo uh, uh, izogniti nepotrebnemu pravnemu bremenu in stroškom. EU skuša eh, oziroma dela na tem, da bi pripravili mehanizme za izvajanje protokola iz Nagoja. In mislim, da je treba povdariti, kako pomembno je sodelovanje z drugimi eh, regijami. Le tako bo ta protokol učinkovit in tako bomo dosegli uh, torej sporazum in izvajanje zlasti gre za najobčutljivejše uh, vprašanja ko gre za najmanj eh, razvite države, spodbujamo le te, da podprejo eh, ta protokol. Torej, komisija meni, da obstajajo številne pobude, ki lahko eh, pripomorejo k celotni zadevi. Imamo torej potrebujemo pa še številna nova mednarodna urodja in Evropska unija sodeluje eh, v pogajanjih z STOM. Ko gre pa za bilateralna eh, pogajanja s temi državami, naj povem, da želimo imeti uravnotežene rešitve, ko gre za pravice intelektualne lesnine, da ne bi to eh, slabo vplivalo na kmetijstvo in uh, izkorenjenje revščine. Torej, mi si želimo skladnega sistema, ki nudi razvojne možnosti revnim državam. In sistem pravic intelektualnih lasnin je pomemben, saj preprečuje biopiratstvo in omogoča prenos biotehnologij za medsebojno um, koristo. Komisija se veseli nadaljnega sodelovanja s parlamentom, vključno tudi z, z odborom za razvoj, glede te zelo pomembne teme. Hvala, gospod podpredsednik, dragi kolegi. S tem zaključujem razpravo. Glasovanje bo jutri opovdne in želim vam lahko noč.